običajnem času, potem pa lahko nadaljujemo kar z naslednjim poročilom. To je prenos izvajanja in izvajanja direktive 200529 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmeru do potrošnikov na notranjem trgu ter direktive 200614S o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju. Poročevalka je Barbara Weiler, 4 minute gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, drage kolegice in kolegi. Preden preidem k svojemu poročilu, bi rada še enkrat poudarila, da mislim, da nismo sprejeli prave odločitve, kar zadeva poročila na lastno pobudo. Namreč tukaj ni nobenih nasproti, nobene razprave in to se mi ne zdi prava parlamentarna razprava. Upam, da bomo to po volitvah k malu spet spremenili. Kljub vsemu bi se rada zahvalila kolegicam in kolegom, ki niso tukaj. Pri pripravi poročila smo namreč zelo dobro sodelovali. Rada bi se zahvalila tudi komisiji in pa sekretarjatu odbora. Skupaj smo prišli do novih dognanj tudi v teku razprave v odboru. Odbor za notranji trg je to razpravo zavestno dal na dnevni red precej zgodaj, kajti rok za izvedbo v državah članicah je bil konec leta 2007. In zaradi tega še ni preteklo prav veliko časa, kajti gre za direktivo, ki zahteva veliko harmonizacije. Kljub temu nekatere države članice niso bile uspešne pri izvajanju te direktive in to je zagotavo povezano tudi z zapletenimi postopki. Zanimivo je, da ni uspelo trem državam članicam, ki spadajo k ustanoviteljicam Evropske unije, torej jim ne moremo učitati, da ne poznajo evropskega prava. Torej, tri države članice te direktivo še niso izvedle, štiri so jo izvedle z napakami oziroma z primankljaji. In eh, zaradi tega bo eh, prišlo po možnosti tudi do postopka pred Evropskim sodiščem. To smo ugotovili pri našem posvetu. Ugotovili pa smo tudi, da sta dve državi članici poskrbeli za veliko kreativnosti in zauzetosti in sta izvedli to direktivo, namreč Velika Britanija in Nemčija. Prednosti te direktive morajo biti tudi v interesu držav članic gre za to, da naj bi jasno definirali pravice potrošnikov, da naj bi poskrbeli za jasna pravila in zagotovili oziroma okrepili pravno gotovost. Pomembna točka za nas poslance je bila zaščita potrošnikov pred goljufijami. Tukaj ne, zgolj, tukaj ne gre zgolj za potrošnike, ampak tudi za majhna in srednje velika podjetja in za obrtnike. Gospa komisarka, mogoče bi lahko v bližnji prihodnosti obe direktivi združili, kajti obrtniki se pogosto srečujejo z podobnimi težavami na notranjem trgu kot potrošniki oziroma številni podjetniki in poznamo eh, veliko primerov in sicer gre za zavajajoče in primerjevalno oglaševanje. Lahko se spomnimo recimo na uh, eh, goljofije pri uh, lotu in uh, tako naprej. Uspešen oziroma pohvale vreden je sistem EU-SWIP za letalske družbe. Upam, da bo komisija z delo na tem področju nadaljevala in da bo prišlo do tesnejšega sodelovanja z nacionalnimi organi. Potrebno pa je poskrbeti tudi za to, da bodo eh, sankcije ustrezne in da bomo še naprej imeli eh, črne sezname. Na koncu želim povedati še, da uspešna izvedba zahteva sodelovanje med državami članicami, med nacionalnimi in evropskimi poslanci in to je v duhu Lizbonske pogodbe, ki je tukaj tudi omenjena nacionalni poslanci morajo imeti več nadzora v odnosu do uh, svojih vlad. In ta dva zakona bi lahko bila dober začetek. Hvala lepa, komisarka Vasilju. All, I... Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Weiler za njeno poročilo. Vsebino tega poročila bo komisija zelo podrobno pravčila da bi se tudi zahvalila za komentarje, ki jih je podala v povezavi s tem postopkom obravnave teh poročil. Komisija se v celoti strinja, da je sedaj izredno pomembno to, da države članice ustrezno prenesejo te direktive v svojo zakonodajo, da bodo nacionalni organi tudi prispevali k enotnem izvajanju direktiv v vsej EU. Ko gre za prenos teh direktiv, dve državi še vedno zamujata, Španija in Luksemburg. Komisija je oba primera tudi prijavila Evropskemu sodišču junija lani. Komisija tudi sklaja, je tudi uskladila sodelovanje, tako da bi se izognili napačnemu prenosu teh direktiv v nacionalno zakonodajo. Kljub temu pa so ostali določeni problemi v nekaterih državah predvsem so povezani s tem, da države ne želijo v celoti izvajati te harmonizacije. V teh primerjih bo seveda komisija takoj sprožila postopke kršitve, če bo to potrebno. Komisija oziroma poročilo tudi omenja to potrebo, da se zaščiti ne le potrošnike, temveč tudi manj srednje velika podjetja pred nepoštenimi, oziroma, nepoštenimi poslovnimi praksami tej točki bi komisija rada opozorila parlament, da imamo direktivo o nepoštenih poslovnih praksah in da je tisti predlog bil zelo ambiciozen, ki ne bi uspet, če bi obseg eh, te direktive razširili tudi na med podjetniško poslovanje. Iz posvetovanj smo sklenili, da bo nimamo dovolj podpore, da bi reširili obseg direktive tudi na nepos, nepoštene poslovne prakse pri medpodjetniškem poslovanju. Pri direktivi UCIP smo tudi prvič obravnavali druge te medpodjetniške prakse in ugotovili smo, da prihaja do takšnih nepoštenih praks, predvsem v odnosih med podjetji in potrošniki. Če bi to reširili na medpodjetniško poslovanje, pa mislimo, da smo to dobro pokrili v direktivi o zavajočem in primerjalnem oglaševanju in takšne. Prakse bi morali še naprej regulirati zgolj pri tej oziroma znotraj te direktive. Kar pa zadeva izvajanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, pa bo komisija še naprej usklajevala delo in sicer preko posebnega omrežja za varstvo potrošnikov. Tukaj bo komisija seveda tudi eh, potrdila podporo komisija eh, parlamenta za uporabo mehanizma SWIP. Ta mehanizem eh, je komisija sedaj razvila naprej in namerava kasneje v tem letu ponovno izvesti takšen mehanizem. Komisija lahko tudi poudari, da bo druga viz, uh, eh, verzija, tako neka consumer scoreboard, vsebovala podatke tudi o teh postopkih SWIP, ki so bili izvedeni do sedaj. In na koncu, kot tudi omenja komisija oziroma poročilo, ta potreba povečanja ozaveščenosti potrošnikov, tako da bodo ti bolje poznali svoje pravice, bi komisija rada opozorila vse na uh, spo, posebno spletno stran, kjer smo tudi vključili različne ne, materijale o tročenih nepoštenih praksah. Za zaključek komisija bi rada potrdila parlamentu, da se bo še naprej tesno prizadevala skupaj z državami članicami, zato da bo zagotovila zadostno in učinkovito izvajanje direktiv o nepoštenih poslovnih praksah in zavajočem primerjalnem oglaševanju. Poradkovna baza o Eh, prenosu teh direktiv v države članice in pa sodni praksi bo spostavljena letnost in to bo tudi zelo koristno orodje v tem pogledu. Hvala. E Najlepša hvala. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Gospa Vajler, govorili ste o metodi obravnavanja teh poročil. To je odločitev konference predsednikov. In predsedniki političnih skupin so se tako odločili. Zato je temu tako. Nadaljevali bomo s poročilom gospoda Gerera o skupni ribiški politiki. Štiri minute za poročevalca